da si mi prizadevamo za to, da bi ljudje doživljensko tičali v ječi. Ne, mi si prizadevamo za proporcionalno kaznovanje. Hvala. To vprašanje zahteva svojo razpravo. Mislim, da ni mogoče odločitve sprejeti kar tako. Dobro. Nadaljujemo. Pristojne oblasti v Avstriji so me oblestile, da gospod Raner nadomešča gospod Biker in sicer z 21. aprilom 2011. Pozdravljam novega kolega, gospoda Bekerja, v skladu z členom 3, drugim odstavkom poslovnika, velja, da dokler ne bodo preverjeni dokumenti in dokumentacija kandidata, bo gospod Heinz Beker lahko sedel v parlamentu in v odborih in užival vse pravice, ki mu pripadajo dokler velja, da je podpisal deklaracijo, da ni v nobeni drugi funkciji, ki ne bi bila združljiva z funkcijo evropskega poslanca. Ali ste tukaj? Pozdravljeni. Gospod Trevor Coleman me je obvestil, da ni več član skupine EFD, ampak da je samostojen, samostojen poslanec od 25. marca 2011. Naslednja točka. Podpis aktov, ki so bili sprejeti v običajnem zakonodajnem postopku. Veščam vaš, da bom s predsednikom sveta v torek podpisal postopek v skladu z členom 74 parlamentarnega poslovnika. Ti akti bodo objavljeni v zapisniku. Sedaj pa spremembe dnevnega reda. Končni osnutek dnevnega reda je bil sprejet 31. marca na konferenci predsednikov v skladu z členom 137. Ta končni osnutek dnevnega reda je že na voljo. V ponedeljek ni sprememb. V torek, kar zadeva poročilo gospoda Fernanča o načrtu prihodkov in odhodkov za leto 2012. Skupina EFD je prosila, da bi glasovanje na to temo preložili na zasedanje maja. Gospa Andreasen ima besedo. Den. Hvala. Prosim vas, da preložimo glasovanje o poročilu Fernandez, kaj ti razlogi so jasni veljajo predvsem za odstavek, ki zadeva hišo evropske zgodovine. Odbor za proračun ni dobil jasnih podatkov v zvezi s tem. Primer tega so vedno večji letni operativni stroški. Trenutno so 13 milijonov in pol. To mnogo presega začetno številko. Ko sem predlagala, da bodo stroški 10 milijonov, mi je brezoblični parlamentarni uradnik dejal, da lažem in da so moje ocene pretirane. Tako s poslanci ne gre ravnati. In še nekaj, gospod predsednik. Jasno je, da tukaj gre za konflikt interesov. Predsednik odbora za proračun sedi tudi v odboru hiše za evropsko zgodovino, tudi če za to ne dobi plačila. Nikjer druge tega ne bi tolerirali. Mislim, da to ne spada v delovanje parlamenta. Dokler tega ne bomo razjasnili, tako dolgo ne bomo mogli o tem glasovati. Gospod predsednik govornico prekinja. Hvala, razumemo. Želi kdo spregovoriti za to, da bi glasovali v skladu z dnevnim redom. Gospod Peroni. Presidente, io ritengo che... Gospod Peroni investor in vijo. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da bi zadevo morali preložiti. Vseeno pa se moramo spustiti v to vprašanje. Vseeno govorimo o porabi milijonov evrov davkoplačevalskega denarja. Zato glasujem za. Sedaj pa nekdo, ki bo spregovoril proti temu. Gospod Lamasu je bil prvi. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Dvoje želim povedati. Prvič, odbor za proračun je opravil svoje delo. Osnutek ocen za proračun parlamenta za 2012 je bil pripravljen in sedaj lahko to preuči razpravlja in o tem glasuje Evropski parlament na plenarnem zasedanju v skladu s poslovnikom in v skladu z prakso lani. Seveda imajo skupine različna mnenja in lahko to tudi jasno izrazijo. Gospa Andreasen pa jasno pozna razmere. Ne bom pa dovolil, da ona reče, da če predsednik odboru za proračun sedi na, oziroma v odboru hiše za evropsko zgodovino, da je to konflikt interesov. Ne, tam nisem kot posameznik, ampak sem tam v uradni dožnosti kot predsednik odbora za proračun, zato da tam zastopam Evropski parlament. Tako kot predsednik odbora za kulturo zastopa mnenje tega odbora v odboru Hiše za evropsko zgodovino. Torej, če slišite besede konflikt interesov v teh okoliščinah, gospod predsednik, mislim, da to ne drži. Hvala. Kdo z panjstva? Glasovali bomo. Kdo je za predlog gospe Andreas? Proti? Hvala, vzdržanje. predlog zavrnjen. Sreda. V zvezi z razpravo o enotnem trgu. Evropska ljudska stranka zahteva, da bi predloge resolucij uložili zato, da bi zaključili razpravo o izjavi komisije o javnih naročilih. Predlog je torej, da bi imeli resolucije. Nekdo iz skupine ELS naj ustane, da uradno uloži zahtevo. Hvala. Hvala lepa. Ljubska ljudska stranka predlaga, da bi mnenje komisarja Barnija dopolnili z mnenjem parlamenta. To bi vsebinsko zelo pripomoglo k temu predlogu. Zato prosimo za vašo podporo. Povedeti za tom propozicijo, za. Še kdo za? Želi kdo spregovoriti v prid oziroma v korist? Gospa Beres, Izvolite. No. Frau Gebhardt. Ich bin yes, Frau Gebhardt. Yes, ja. Also ich bin Frau Sem gospa Gebhardt, ne gospa Beres. Ampak želim podpreti predlog Evropske ljudske stranke. Smiselno bi bilo razpravljati o tem. Imam pa prošnjo, da bi v koordinaciji z gospodom Švabom koordinatorjem im, odbora IMKO, da bi o tem glasovali šele maja in ne sedaj aprila, zato ker nismo imeli dovolj časa, da bi razpravljali o tem. Zato mislim, da bi lahko obravnavali resolucijo na tem zasedanju, glasovali pa bi maja. Hvala lepa in kdo je proti temu? Ne vidim, da bi kdo želel besedo, kdo je za zahtevo skupine LS proti, zdržani, sprejeto. Rok za, te točko, za to točko je naslednji. Torej, roki so naslednji. Predlog osnutka resolucije, rok ob desetih jutri do povdne. Predlogi sprememb in skupni predlog resolucij dan kasneje, torej v sredo, ob desetih do povdne. Predlogi sprememb za skupne predloge resolucij sreda 6. april ob 11. do povdne. Glasovali bomo v četrtek 7. aprila ob povdne zelo malo časa je na voljo, vem. Glede četrtka, lahko rečem, da je skupina liberalcev in demokratov z Evropo prosila za razpravo o primeru Ai Weiwei in na kitajskem, da bi to vključili med razprave po členu 122 za četrtek popovdne na mesto razprave o prvotno predvidenem stanju v Zimbabveju. Gospod Vrhovstad. Hvala, gospod predsednik. Gospod Ai Weiwei je bil najbolj znan kitajski umetnik in disident in ni imel vedno možnosti govoriti svobodno. In zato je, imel, je bil pridržan na pekinškem letališču prejšnji teden. To priložnost bi želel izkoristiti ne le zato, da protestiram in ogovarjam pri kitajskih oblasteh, ampak da tudi povem kolegom, da moramo mogoče ponovno preučiti našo udeležbo na drugem vrhu med EU in Kitajsko v Pekingu naslednji mesec. Mislim pa, da je nujno, da pripravimo urgentno resolucijo za to, da pritisnemo na kitajske organe, da spustijo gospoda Ai Weiweja. Namesto, da bi imeli v četrtek razpravo o Zimbabveju, naj bi imeli razpravo o primeru Ai Weiweja. Ampak namesto tega smo se vseeno odločili, da bi, ker sta obe resoluciji urgentni, da bi mogoče v sredo govorili o slonokošini obali, v četrtek pa potem vseeno o primeru Ai Weiwei. Pogovarjal sem se tudi z drugimi predsedniki skupin, ampak in ti se strinjaš s tem. No, ta sprememba je zelo zapletena, zato moramo biti pazljivi v tem postopku. Najprej gre za predlog, da se spremeni razprava o slonokoščeni obali, da to prenesemo z četrtka popovdne na sredo zvečer, verjetno na 8 uro, kajti drugače ne bomo imeli časa. 30-45 minut lahko namenimo temu, potem pa bomo imeli tudi prostor in čas za razpravo o primeru Ai Weiwei, da mu pomagamo. Je razprava zdaj jasna? za vse. Želi kdo to podpreti, kdo je proti? Glasujemo za. Se pravičujem, prosim, izvolite. Samo na kratko bi rad govoril temu v prid. Ker je sreda popovdan tako natrpan dnevni red, prosim, da so svet in pa komisija pri svojih izjavah zelo kratki, in da podpredsedniki, ki bo vodili sejo, natančno pazijo na čas. Sicer bo situacija popolnoma kaotična. Hvala. Uh, Dobro, bomo pri predsedstvu omenili tudi to vprašanje. Kdo je za? Proti? Hvala lepa. Predlog je sprejet. Tako da bomo primer Ai Weiwei obravnavali v četrtek popovdne, primer za dogočene obale pa ob osmih zvečer v sredo. Another proposal še en predlog imamo in sicer predlog gospe Gebhardt. Zdaj pa ne vem, kaj naj naredimo. Decision, colleagues, last decision. Uh, Gospa Gebhardt, lahko prosim še enkrat poveste točno, zakaj gre pri vašem predlogu. Gospod predsednik, prosila sem za to, da bi glasovanje o resoluciji glede javnih razpisov prestavili na maj. To pomeni, da bi ustrezno predstavili tudi rok za resolucijo in pa vlogo predlogo sprememb. O tem še nismo glasovali. Želi kdo kaj povedati v podporo temu predlogu? Še kdo proti? Proti temu predlogu? Hvala, gospod predsednik. Glede na to, da je ta tema zelo pomembna. Mislim, da imamo vseeno dovolj časa, da podamo predloge sprememb, zato da nisem za ta predlog. Želi kdo podpreti predlog gospe Gebhardt? Dignite roko, če ja. Kdo je proti? Hvala. Predlog je sprejet, gospa Gebhardt. Hvala. Naredišme pozondega obrat, proste pa. Dobro, potem smo zdaj oblikovali končni dnevni red in razpored dela in gremo na prvo poročilo na dnevnem redu. To je poročilo gospe Silvi Gijom. Priznanje ali odvzem mednarodne zaščite. Gospa Intveld, izvolite, beseda je vaša. Ja, hvala, čisto kratka bom. Nisem čisto prepričana bila, kdaj naj to omenim. Ampak pred dvema tednoma je administracija po nekaj napadih eh, inter, na internetne strani se odločila, da zapre internet, dostop do internetnih strani Evropskega parlamenta. In mislim, da je to precej nezaslišeno. Tre, potrebna so pojasnila tako da bomo vedeli, ali je bilo to upravičeno, kakšne so previdnostni ukrepi in da bomo vedeli, kako ranljiv je dejansko naš sistem. Hvala. Kič. Hvala. Bomo to preverili in poslali informacije o tem.